Ah, okay, gut. Äh, good afternoon to all. Wir wollen unsere Sitzung starten. Lep pozdrav vsem. Predlagam, da začnemo. Najprej hvala lepa, da so vsi najpomembnejši naši člani tu. Najprej lep pozdrav, nekaj uvodnih zadev in sicer jutri nas čaka izmenjava mnen s štirimi finančnimi ministri, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska. Francoski finančni minister je včeraj žal moral odpovedati, saj ima pred francoskim državnim praznikom s predsednikom določene obveznosti, torej predsednik eh, želi po poletnih počitnah že začeti s parlamentarnimi obravnavami, ima novega ministra, tako da zato lahko to samo razumemo. Torej, jutri bo tu nemški minister, novi irski minister, italijanski minister ter nizozemski minister. Trije imajo že dolgoletne izkušnje, irski je nov in upam, da bomo tu na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v odboru takse, kjer vas je tudi veliko bilo eh, v podobnem postopku eh, govorili o izvajanju, o naših zahtevah, o naslednjih korakih, o mednarodnih sporazumih in tako naprej. Eh, Pomožete tudi v kontekstu nacionalne odgovornosti za določene zadeve. Ja, po postopku odgovorov na vprašanje, seveda. Vsak bo imel pet minut časa za uvodno predstavitev, potem pa čas za vprašanje in odgovore, seveda z možnostjo kratkih odgovorov krat, na kratka vprašanja. Bomo videli, kako bo šlo. No, naj dopolnim, v mestnem času smo opravili tudi jaslišanje komisarke Jurove, to je prijazno prevzela podpredsednica našega odbora, kajti tudi pri nas je prišlo do kadrovskih sprememb, kar je zahtevalo od mene, da sem bil prisoten na skupini nemških poslancev. No, potem smo jim opravili v zadnjem času obisk Portugalske, tudi obisk Cipra. Zapisnike pripravljamo, mislim, da bodo kmalo na voljo. Zadeve sta bili kar različni. Po mojem mnenju je bilo z političnega vidika bistveno več političnih eh, odprtih vprašanj. Eh, na Cipru eh, se, pa se je veliko več vprašanj hitreje rešilo, kar očitno je nekaj če mora pripomogel tudi pritisk javnosti. To je pač ena od ugotovitev. No, prejšnji teden smo tudi dobili podaljšanje mandata do decembra. To je zdaj zadnje podaljšanje, kar pomeni, da bomo vse skupaj imeli leto in pol časa in najkasneje novembra oziroma decembra bomo že posredovali naše končno poročilo s priporočili v sprejetje v plenom. To je bistvo mojih sporočil. Eh, danes bomo govorili tudi o osnotkih in priporočilih. Najprej se zahvaljujem sekretarjatu in pa obema poročevalcema, Jepeju Kofodu in Petru Ježeku za pripravo. Tudi prevodi so kolikor toliko že pripravljeni, tako da mislim, da boste lahko tudi v svoji materinščini brali besedila. Zdaj ne bi imel ne vem kako dolgega uvoda, mislim, da kar dobro veste, da je za vsem tem veliko dela. Nedvomno bodo skupine imele še določene eh, dopolnitve. Razumemo, da je problem v tem, da je potrebno dokumente še preučiti. Deloma smo jih dobili še le prejšnji teden. Prav tako mislim, da bo treba nekoliko intenzivneje spregovoriti o naših obiskih. No in uh, kljub našim omejenim pooblastilom mislim, da je pomembno spregovoriti tudi o posamečnih postopkih, kot naprimer sodelovanje, pripravljenost na sodelovanje, eh, razpoložljivost ljudi, eh, nasprotovanje in tako naprej. Vse te stvari mislim, da bo treba še razrešiti. Ne bi pa podajal, podajal nekih ocen, ampak samo nekaj uvodnih pripomb. Uh, obema poročevalcem bi zdaj dal besedo, ne vem, kdo bo prvi, je Pekofot. Deset minut smo predvideli, potem pa so na vrsti poročevalci v senci. Izvoli, Jepe, kot prvi v predstavitvi tega poročila. Hvala lepa. Hvala tudi za komentarje. Strinjam se z vami, da imamo ta okvir tega odbora. Pomembno in tudi vprašanje dostopa do dokumentov. No, hvala vsem za vaše prisotnost. Najprej hvala sekretarjatu odbora PANA za strokovno sodelovanje in za res dragocen prispevek k našemu delu, ki smo ga bili deležni. Hvala lepa tudi pričim skupinam za sodelovanje pri tem procesu. Zdaj, kar zadeva preiskovalni odbor, To je nekaj novega, ta format, ampak eh, veseli me, da smo se dela lotili z velikim zanimanjem, z aktivnim sodelovanjem in tudi z visoko mero strokovnosti. Spoštovane kolegice in kolegi, pridem se lotim podrobnosti tega osnutka poročila, mi dovolite, da se mm, dotaknem pogojev, v katerih delamo. Gre torej za preiskovalni odbor in zato je naša naloga, da v ugotovitvah opredelimo dejstva in številke, da Te ugotovitve so dejstva, ki izhajajo iz dela odbora in zato jih moramo deliti s celotnim odborom. Naše ugotovitve, naše poročila temelijo na torej, tem okviru. Par besed zdaj o formatu in nadaljem procesu dela. Torej, kot veste, je format eh, pač poročilo v treh delih eh, z omejenim obsegom. Prvi del zadeva ugotovitve odbora, kot rečeno, drugi del so naša priporočila in tretji del predstavlja prilogo, ki zajema mm, poročila o našem eh, delu, o zaslišanjih, o naših misijah, obiskih in tudi pomemben eh, del dokumentiranja našega dela. Gospodem Ješkom bova slušala zagotoviti kar se da odprti in vključujoč pristop. Časa za delo v tem odboru je zelo malo, kot veste. To je časovnica, ki jo je določil parlament sam, tako da prav veliko časa eh, nimamo za kakršnakoli podaljšanje in tako naprej. To smo že storili. To so pač pogoji, v kateri delamo in eh, sprejeti jih je treba. Zato bi vas eh, pozval, da ste kar sedaj fleksibilni in pripravljeni na kompromis in veselimo se vaših prispevkov in predlogov in seveda bomo tudi poskušali natančno upoštevati vse prispevke političnih skupin v tem procesu. Prav tako se veseliva sodelovati z vami po preteku roka za amandmaje. Eh, pripravljala bova eh, tudi sama amandmaje in kompromisne amandmaje. Vsi mislim, da moramo upoštevati, da bodo da eh, upojnim, da za veliko večino pošljemo jasno sporočilo javnosti in državam. In na te podlagi mi dovolite, da se lotim vsebine poročila. Ugotovitve temeljajo na več področji. Najprej izogibanje in utaja davko, vključena z offshore strukturami in pa tako imenovanimi nekooperativnimi davčnimi jurisdikcijami, ugotavljamo, da so vse te strukture ključnega pomena eh, za ustvarjanje nezakonitih eh, obdavčitvenih schem eh, in predvsem z omogočanjem eh, slanatih podjetij in eh, netransparentnih struktur. Zakonodaja za preprečevanje pranja eh, denarja se z nami ki opredeljujejo eh, problematične jurisdikcije. Tu smo ugotovili mm, kar nekaj težav s sodelovanjem s pristojnimi organi pri naših eh, obiskah. No in eh, nacionalni organi za boj proti pranju denarja in davčnim goljofijem ter utajam so tudi pomemben element. Tretji element so finančni posredniki. To je zelo pomemben del naših ugotovitev. Države članice EU so resnično neuspešno eh, vodile boje proti temu pojavu. Pomembno je, da se izpostavi vloga teh posrednikov, bank, odvetnikov, revizorjev, eh, upravljavcev premoženja, mm, skladov in tako naprej, ki imajo vsi ključno vlogo pri vzpostavljanju slavnatih podjetij. In eh, zato je nujno, da se vzpostavi kazenska odgovornost in sankcije za posrednike, saj je vse to posledica neizpopolnjenega zakonodajnega okvira, kar zadeva. Eh, obdavčitev in pranje denarja. Eh, četrti element države v razvoju. Kategorično ugotavljamo, da so te nedovoljene prakse nekaj, kar eh, res nesorazmerno zadeva države v razvoju, tako da je treba ukrepati skupaj z njimi. Glede žvižgačev, pomankanje zaščite za žvižgače. Ni nobena nova ugotovitev, ampak povdarjamo to še enkrat, ravno zato, da se izpostavi, kako nujno je ukrepati na tem področju. Šestič, institucionalno sodelovanje. Tu smo bili priča eh, kršitve načela eh, iskrenega sodelovanja, kar zadeva sodelovanje med svetom in odborom pana. Predsednik je tudi že omenil v svojih uvodnih komentarjih. To je tudi ključna ugotovitev. Države članice in svet morajo ukrepiti svoje prizadevanja, eh, kar zadeva nedovoljene Eh, davčne strukture. Eh, zaključek eh, so poglavja, v katerem ugotavljamo več primerov, kjer lahko ugotovimo neustrezno delovanje evropskih institucij, vključno tudi za neizvajanjem direktive o upravnem sodelovanju in seznam tretjih držav, kjer obravnavajo razlike v režimih za preprečevanje pranja denarja, torej pri teh eh, primerjih jasno vidimo, da eh, gre za primere slabega delovanja uprave. Na podlagi ugotovitev pripravljamo eh, priporočila za rešitve in številne prispevke poročevalcev v Senci v tem procesu smo že vključili. Naj podarim nekaj ključnih priporočil. Komisijo in države članice pozivamo naj okrepijo svoje prizadevanja in priporočila namenijo sredstva za izboljšanje nadzora in uveljavljanje zakonodaje, da se mm, dejansko kršitelje postavi pred odgovornost. EU pozivamo k spoštovanju fatke eh, in pa Evropski FIU, torej dejanski Evropski, mm, Evropska enota za eh, finančne preiskave, kajti poznavanje dejstev je ključnega pomena za dobro upravljanje. Potrebujemo tudi jasna pravila, kar zadeva davčne goljofije, davčne utaje in izogibanje davkom. Potrebujemo tudi jasne sankcije eh, za davčne oaze, naprimer tudi za odpravo privilegiranih režimov za eh, države s privilegiranim partnerstvom. Na podlagi naših ugotovitev in odbora TAKSA 2 tudi pozivamo k vzpostavitvi državstva, novega centra za skladnost in doslednost evropske davčne politike na ravni EU in nam reč potrebno okrepiti institucionalno usposobljenost za obravnavanje tega pojava. Prav tako je treba prejeti z samoregulacije na raven in jasnejše regulacije eh, poklicev, prav tako so potrebne jasnejše sankcije proti bančkam in eh, posrednikom. Boriti se moramo proti pranju dodare na globalni ravni, pozvati moramo tudi k Eh, globalni zavezi za odpravo davčne eh, oziroma bančne tajnosti, prav tako eh, potrebujemo Evropski davčni organ na globalni ravni. Potrebujemo tudi sistem za zaščito žvižgačev in to velja tako za javni kot zasebni sektor, torej za vse vrste žvižgačev. Torej, če zaključim, menim, da je pred nami dober osnutek, ki ga lahko seveda še nadalje izboljšamo in okrepimo s pomočjo vaših amandmajev in pomembno je, da na tej ravni, kar se da dobro sodelujemo. Prav tako eh, menim, da je pomembno, da imamo kar se da široko in večinsko eh, podporo, da bodo naše priporočila imela čim večjo težo ob sprejetju. Eh, mislim, da s tem kratkim uvodom lahko samo še povem, da se veselim konstruktivnega sodelovanja in vaših komentarjev, kar zadeva naše poročilo, naše ugotovitve in priporočila. Hvala lepa, kolega Kofod, za ta hiter pregled in tudi za to aktivno voljo in željo po kar se da eh, veliki večini v podporu temu poročilu. Gospod Ježek, Peter, hvala lepa, predsedujoči, če dopolnim to, kar je dejal Jepe in če eh, lahko dam podarek še na nekaj elementov. Eden ključnih zaključkov našega dela je, da so prakse, ki smo jih razkrili, v, oziroma ki so bile razkrite v škandalu Panama Papers, ne bi bile tako zelo prisotne, če bi vlada držav članic in komisija ukrepale bolj odgovorno in proaktivno in izboljšale implementacijo in uveljavljanje evropske zakonodaje. Kar se nas tiče, ugotavljamo določene primere neustreznega delovanja organov, predvsem, kar zadeva tretje direktivo o preprečevanju pranja denarja. Več eh, postopkov zaradi kršitve je bilo sproženih proti državam članicam, pa vendarle se nadaljujejo pomakljivosti pri izvajanju te direktive. To prav tako postavlja pod vprašaj učinkovitost postopka zaradi kršitve za pre preučevanje ustreznosti prenosa zakonodaje v nacionalno zakonodajo. Države članice so zaradi tega neuspešno in neučinkovito eh, prenesle to zakonodajo v svojo nacionalno zakonodajo. To tudi kaže na to, da je komisija potencialno tudi neuspešno izvajala te določbe eh, saj ni uspela zagotoviti ustrojizne implementacije. Odstavek 25 ugotavlja, da pristojni organi držav članic ne nadzirajo ustrezno finančnih inštitucij, to je bilo še pred razkriti iz eh, škandala s panenskimi dokumenti, ter da tudi ne sankcionirajo tistih finančnih institucij, eh, ki, pre katerih je bilo ugotovljeno resno eh, kršenje nacionalne zakonodaje in malida 3 naslednji odstavek ugotavlja tudi, da je nesodelovanje komisije in sveta ter oviranje dostopa do dokumentov nekaj, kar lahko razumemo kot kršitev načela iskrenega sodelovanja, kar je zelo močno oviralo naše delo. Še pomembneje je to in eh, verjetno še bolj zaskrbljujoče, je dejstvo, da komisija premalo resursov namenja izvajanju svoje obveznosti nadzora in pa implementacije zakonodaje za preprečevanje pranja denarja, eh, kar vidimo tudi eh, pri državah, ki izkazujejo visoko tveganje. No, ampak komisija se zdi, da to jemlje resno in sedaj se že pripravlja za nadaljne izboljšave. Kar zadeva priporočil, Mm, veseli me, da se nam je uspelo hitro dogovoriti glede skupnih eh, priporočil skupaj z JPM in eh, tu se osredotočimo predvsem na več transparentnosti, na boljšo regulacijo posrednikov, na transparentnost, kar zadeva dejanske ekonomske letnike. V tem poročilu vendarle obžalujemo, da Evropski svet blokira dostop do podatkov o dejanskih ekonomskih lastnikih za skrbniške sklade. Zagovarjamo tudi eh, jasnejši in odločenjši režim eh, sankcij proti tistim posrednikom, ki omogočajo pranje denarja. Potrebujemo tudi boljšo izmenjavo informacij med davčnimi organi in pa tudi med eh, finančnimi preiskovalnimi enotami. Več resursov potrebujemo za vsega, finančne uprave, predvsem pa verjetno za preiskovalne organe. Kar zadeva žvižgače, kot je že bilo rečeno, pomembno je, da poskrbimo za vse evropsko zakonodajo, ki bo zagotavljala njihovo zaščito, glede med institucionalnega sodelovanja in eh, pravice do mm, preiskovalnega odbora. Mislim, da je ta pristop, kakršen pač je v tem trenutku, pristop, ki zahteva res osebinske spremembe, če si želimo večjo učinkovitosti v prihodnosti in menim, da bi parlament moral tudi temu nameniti nekaj razmišljanja. Imamo zelo dober primer, eh, kako bi to moralo potekati v ameriškem kongresu. Glede priporočil bi dodal še to, nekatera mislim, da lahko uveljavimo že neposredno v okviru pregleda direktive o preprečevanju pranja denarja, nekatere druge eh, lahko rešimo v okviru trialoga, no, ampak, trialogu, ampak države članice, vsaj nekatere, eh, vendarle blokirajo mm, velike reforme v smeri transparentnosti. Upam, da bomo dosegli eh, trden sporazum med državami, med skupinami glede tega poročila. S tem mislim, da bomo lahko samo še okrepili naš mandat, kar zadeva mm, pregled direktive mm, o pranju denarja napram svetu in mislim, da bi čim večja podpora eh, temu poročilu tudi vsa ostala priporočila lahko okrepila. No in na zadnje naj povem, da se mi zdi to najboljše, najboljši osnutek poročila, ki jih je odbor pana kdajkoli pripravil in eh, veselim se vaše podpore. Ja, hvala lepa za ti dve poročili obih soporočevalcev. Naj še enkrat poudarim, tu v odboru lahko sprejemamo amandmaje k obema deloma poročila, v plenumu pa samo še sprejemamo amandmaje k priporočilom. Torej, kolegi, ki so člani, lahko podajo amandmaje k vsem delom poročila, potem po odločitvi v odboru pa v plenumu amandmaje le še k priporočilom. Prvi izmed poročevalcev Senci Ludek Niedermayer v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, kot prvo naj povem, da je bilo to zelo dolgotrajno in naporno delo na zelo pomembno temo sicer, eh, ki predstavlja sestavni del našega dela namenjenega izboljšanju stanja na področju davkov v EU. To poročilo mislim, da podaja dober pregled vprašanj, ki jih panemske dokumenti ne, zah, ne zadevajo oziroma vsebujo in pa tudi pregled zakonodaje, ki je bila sprejeta v zadnjih letih in ki naj bi promogla k premočenju določenih vrzeli. Eh, tu v teh poročilih tu, so tu zajete tudi ugotovitve številnih obiskov, ki jih je opravil odbor pana. Količina informacij, ki so na voljo našem odborju, je res eh, masovna in menim, da je poročevalcem je uspelo dokaj dobro te ugotovitve in eh, dejstva vključiti v poročila. Vsekakor zelo cenim prizadevanja za to, da vključite naše zahteve, eh, ki smo jih podali na sestanku poročevalcev v Senci, tek pred dnje je bilo to poročilo objavljeno. Nekaj zadev mislim, da bi lahko še bolje razjasnili, še posebej, kar zadeva vprašanje. Kot vemo, panamski dokumenti zajemajo uh, podatke vse tja do 70. let prejšnjega stoletja in tudi to je potrebno upoštevati. Eh, kar zadeva kršitve zakonodaje, mislim, da je potrebno jasno opredeliti časovni okvir in eh, dokazi morajo prihajati iz istega obdobja. Vseh, vsi primeri morda niso tako zelo relevantni, sploh ne, če eh, bi jih obravnavali v okviru zakonodaje, ki je že v veljavi. Prav tako kršitve današnje zakonodaje ne moremo ugotavljati pri dejanjih iz preteklosti, kot tezah zakonodaje še ni bilo. Zato je to pomembno z vedika dobro utemeljenih sklepov. No, glede priporočil pa bomo to poročilo še natančno preučili in podali svoje eh, amandmaje, ampak glede na mm, kompleksnost in količino eh, informacij je bilo eh, to delo res zelo dobro opravljeno. Kar zadeva priporočila, tu bi dejal, da gre za ključni element našega dela. To smo videli tudi že v priporočilih takse 1 in takse 2. Če bodo naša priporočila mm, utemeljena, potem bomo s tem lahko komisijo na nek način prisilili v zakonodajno pobudo. To je zelo pomemben rezultat našega dela. Zelo me veseli, da so poročevalce podajate osnotek priporočil. Eh, ki so zelo dobro povezana z poročilom. Struktura je zelo logična in eh, jasno tudi vidimo, na katerih eh, dokazih priporočila temelijo. Strinjam se s številnimi priporočili iz tega poročila, naprimer potreba po veliki pozornosti, ki jo je potrebno nameniti vprašanju upravljavcev premoženja in pa tudi podarek na ustrezni implementaciji veljavne zakonodaje in eh, tudi zakonodaje strani držav članic. Naj tudi povem, kako zelo pomembno je, da se tudi čimprej sprejme najnovejša različica direktive o preprečevanju pranja denarja. Pomembno je, da pridemo do kompromisa z svetom, kajti s tem bomo uspeli zapreti številne vrzeli, ki smo jih identificirali. Po drugi strani pa mislim, da je zelo pomembno, da v polni meri spoštujemo mandat odbora pana, da ga torej ne presežemo. Prav tako pa mislim, da ni najbolj pomembno, da eh, tu obravnavamo druga vprašanja, ki so jih obravnavala druga poročila in ki nimajo neposredne zveze z odborom pana. Spoštovanje mandata in dobro utemeljena priporočila predstavljajo ključno komponento za eh, to, da bosta komisija in svet ta naša priporočila vzela resno in da, bodo, da bosta posledično tudi ukrepala. Eh, seveda v priporočilih lahko najdem določene elemente, s katerimi se morda ne zdi, katerih bi se želel nekoliko več razprave in verjetno se bomo tega lotili v naših amandmajih. Naprimer, nisem prepričan, ali je res tako zelo enostavno v zakonodaji opredeliti, kaj je nemoralno. Prav tako bi si želel več podrobnosti glede eh, premislika poročevalcev o uvedbi nekakšne evropske fatke. Prav tako nisem pripričan, ali je mm, preprosta prepoved eh, zunanih izvajalcev eh, za izvajanje dožne skrbnosti način, kako to rešiti. Ampak seveda z veseljem se z vami pogovorimo o vsem tem kot rečeno, ne strinjam se nujno s tem, da je potrebno toliko stvari urejati na ravni zakonodaje, ker je še vedno sem mnenja, da je sama regulacija in eh, standardizacija najboljši način, kako v regulatorni okvir vključiti mm, pravila, če tudi ta niso morda v obliki zakonov, ampak vse to je še stvar razprave in iskanja ustreznega ravnovesja v tem poročilu. Kot rečeno, Uložili bomo še amantmaje, ampak že eh, zdaj lahko izrečem zahvalo za težko delo, ki ga opravlja celoten odbor, predsednik sekretarjat in pa seveda poročevalca, ki sta opravila odlično delo in to je zelo dobra podlaga za pripravo končnega osnutka tega poročila. Hvala lepa. Najlepša hvala, Ludek. Torej, mandat eh, je malce razširjen, ker eh, se rešitve na tax 1 in 2. Sama regulacija je tudi predmet ugotavljanja dejstev. O tem smo govorili tudi v okviru LuxLeaksa. Najlepša hvala za pripravo mnenja in mislim, da bo to podlaga za nadaljne delo gospod Sambatski v imenu EKR. Aha, ga ni, tudi nadomestnika nima, verjetno je na poti nazaj z Cipra. Sedaj pa ima besedo gospod Miguel Orban Krespo v imenu skupine GUE. Izvolite, najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Rad bi se najprej zahvalil vsem poročevalcem za pripravo dokumenta, ki zelo dobro prikazuje situacijo in vsebuje tudi veliko priporočil. Vendar pa državljani od nas pričakujejo dosti več. Imamo priložnost, da pošljemo močno sporočilo glede tega, čemu služi parlament, še posebej v luči dogodkov prejšnji teden v Štrasburu. Naj nadaljujem z besedami Viktorja Ogoja. Prihodnost ima veliko obrazov za šipke, je prihodnost nedosegljiva za strahopece, neznana, za pogumne pa je priložnost. Sedaj moramo biti pogumni in drzni in iti dosti dlje od tega, kar smo tukaj predstavili in izpostaviti točke, ki so bolj pomembni. Po našem mnenju je utaja davkov pravi finančni terorizem. Zaradi tega kratimo socialne pravice in tudi javne politike, ko tudi spodkopavamo davčno trdnost in stabilnost držav. Potrebujemo okvir za pretok kapitala in zaradi različnih fiskalnih spodbud sedaj pride do premikov v smeri fiskalne devalvacije in eh, se zaradi tega tudi oblikujejo nove oblike naložb in tudi javnih naložb. In mislimo, da tudi v evropskem gospodarskem prostoru obstaja nekaj nedopustnih primerov, kot so naprimer prosta pristanišča, ki so samo možnost za socialni in fiskalni dumping. Vsi zlikovci v naši državi svoj denar prenašajo v Andoro in v Švico. In tam imajo možnost dostopa do dosti nižjih davčnih stopen kot pri nas. In to v okviru tajnosti in zaupnosti s tem, da se ne pozna končnega koristnika, ne da bi se pri tem zahteval skrbni pregled. Zato mislim, da bi morali premisliti o možnosti sankcij, kot je začasna prekinitev odnosov s temi prostori, kot naprimer moratori trgovinskih sporozumov ali pa sporozumov o dvojnem obdočevanju. sporočilo zelo dobro predstavlja, kakšna je vloga vseh akterjev, vendar pa ne govori dovolj o vlogi bank, ki jo izvajo pri pranju denarja. Treba je pogledati, koliko kapitala se pretaka ne samo na podlagi števil slamnatih podjetij. Mislim, da je potrebno, da dosežemo globalno fiskalno odgovornost in tudi kazensko odgovornost končnih koristnikov za to, da nihče ne bo imel možnosti, da se skrije s tem, da uvedemo mednarodni registr končnih koristnikov. Predlagam tudi, da napredujemo na področjih poročil TAX 1 in 2 in da pregledamo četrto direktivo za boj proti pranju denarja s tem, da povabimo strokovnjake, da pripravimo javne predstavitve in da podpremo takšne predloge, kot je odzem bančne licence. Kot vidite, je naš jezik neutralen. Nujno je, da končno sprememo vse ukrepe akterjev in posrednikov, ki so upleteni v tem področju. Treba je tudi oblikovati kriterije za sestavljanje črnih seznamov, kajti sedanji kriteriji niso dopustni. Treba zagotoviti tudi avtomatsko izmenjavo podatkov glede obdavčevanja. Treba je tudi sestaviti sezname držav, kjer imajo količino gotovine nad dopustno mejo in tudi se nam tistih držav, ki ne usponjujejo kriterijev in pravil. Najlepša hvala vsem poročevalcem. Uložili bomo predloge spremenb, upam, da jih boste sprejeli za to, da dobimo kompromis, ki ga podpre večina, da bomo končno dobili besedilo, zato da bomo lahko napredovali na poti proti zakonodaji, zato da uredimo to področje, za katero mislimo, da je bistvenega pomena in da bomo pokazali, da smo pogumni in da si upamo poseči v to področje našim državljanom. Najlepša hvala, gospod Miguel Orban Krespo. In Jasno eh, je, da so sodni postopki obdavčevanja v pristojnosti držav članic. Obstaja veliko nasprotovanja glede tega, vendar pa moramo zagotoviti pravično davčno konkurenco. Na to se bomo še spustili kasneje. Če je obdavčevanje za 30 odstotnih točk nižje kot za prebivalce, kot naprimer na Malti. Mislim, da tukaj ne gre za pravično obdavčevanje. To poročilo, gospod predsednik, ni zakonodajnega značaja. Mislim, da moramo poskrbeti za argumente, za države članice, za svet in za inštitucije, za to, da lahko dosežemo zakonodaj na tem področju. Za nas je to zelo pomembno. Na, v redu, najlepša hvala, razumem. Sedaj pa gospa Molis kot Katar. V imenu zelenih najlepša hvala, gospod predsedojoči. In tudi sama bi se rada zahvalila za upravljeno delo poročevalcem, kot tudi sekretarjatu za upravljeno delo. Mi podpiramo glede procesa te tri dokumente o naših dejavnostih, o ugotovitvah, izsledkih in o priporočilih. Obstaja kar nekaj podvanja še posebej, ko gre za priporočila, vendar pa predstavljajo zelo dober, eh, dobro podlago. Potrebujemo priporočila, ki so povezana z eh, drugimi področji in delovati moramo dolgoročno in zagotoviti, da imajo vse inštitucije in vsi zainteresirani dovolj informacij o tem, kaj počnemo tukaj. Imamo kar nekaj izsledkov o pranju denarja, o posrednikih in obdačevanju mi menimo, da nimamo dovolj močnega zakonodajnega okvira in da ne pride do dovolj doslednega izvanja v državah švencah, kot tudi ne nadzorovanju strani komisije. Ravno tako ni tesnega sodelovanja med državami članicami ali pa tudi z našim odborom. Poročevalci pravijo, da glede izvanja o administrativnem sodelovanju na področju davčevanja ni nobene kršitve. Pravijo pa, da je prišlo do pomankljivega izvajanja in do nepravilnosti pri poravi prava. Z našimi pravniki bomo to preverili in eh, vam o tem poročili, poročali, kajti mislimo, da je prišlo do kršitev glede obveznosti, ko gre za pranje denarja. Pogrešam Tudi to, da se osredotočamo na področje nepravilnosti pri uporabi prava, še posebej v državah članicah. Poročilo naprimer o davčnih obveščevalnih enotah na Malti govori o tem, da prišlo do primerov pranja denarja, ki jih potem policija ni več preiskovala. Tudi v Nemčiji imamo nekaj zakonov, ki niso v skladu z evropskimi besedili zakonodaje in tudi pomankanje sodelovanja luksemburških, luksemburških oblasti pri tem, da bi zasledili um, kriminalce na tem področju. Države članice želijo, da bi parlament imel več pristojnosti za preiskavo. Vem, da ne bo prišlo do premika, če bomo čakali, da nam države članice dajo več pristojnosti. Zato moramo poiskati inovativne rešitve, zato da okrepimo naše pristojnosti. Panamski dokumenti so gotovili, da evropska podjetja izkoriščajo evropski status, še posebej, ko gre za London. Za naše državljane moramo preprečiti, da se to dogaja. To je dobro za vse, kot tudi za tretje državne države v razvoju, ki zaradi tega zelo trpijo. Želimo tudi ukrepe glede posrednikov, to smo že povedali, vendar pa vidimo, mm, da se tukaj ne omenja dominanten položaj štirih največjih računovodskih podjetij in to bi rada izpostavila in eh, tudi omenila njihovo strokovno znanje glede računovodstva in eh, financ. Pozabili smo na to, da moramo šteti minute, vendar pa sem pozoren. Zagotoviti moramo sodelovanje vseh držav. Sama sem Britanka, vendar pa vemo, da smo ugotovili, da britanske davčne oaze in sodelovanje med Londonskim finančnim centrom in davčnimi oazami predstavlja velik problem. Treba je odpraviti te nepravilnosti, preden se doseže dogovor o Brexitu. Najlepša hvala za sodelovanje in za vso zabavo, ki smo imeli pri preiskavi. Veselim se že končnega besedila. Najlepša hvala. To bi rad tudi sam povdaril. V Veliki Britaniji smo slišali, da zakoni veljajo, vendar pa, da Britanci ne nadzorujejo svojih teritorijev. Sedaj pa ima besedo gospod Marko Vali. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem obema poročevalcema, kajti tudi tokrat je bilo upravljeno odlično delo. In uh, mislim, da uspešno zdaj vodimo boj naprej v parlamentu. Mislim pa, da moramo upraviti seveda pomembno nalogo v smislu, da se zagotovi spoštovanje teh eh, priporočil, ko se bodo pripravljena nova pravila, kajti na zadnjem eh, plenumu je bilo ravno govora o tematiki. Eh, fiskalne transparentnosti, poročanje po posameznih državah in to, kar je bilo narejeno, je dejansko korak nazaj. Kajti izjema, ki je bila sedaj de facto sprejeta za multinacionalke, ki imajo sedež izven EU, pomeni, da delamo res hud korak nazaj. Ogromno priporočil torej nas še čaka, takse, takse dve pana in vsa poročila v eh, ekonu so še pred nami in potem bo pomembno, da ne sprejemamo zakonodaje na naših temeljih. Tako da mislim, da je pomembno, da tu v tem poročilu izpostavimo poročanje po posameznih državah in da se zavzamemo za ambiciozno poročanje po posameznih državah, ne pa da je to le ena od možnosti, kot je to eh, bilo na zadnjem plenumu. Glede sankcij, tu se predlaga zamrznitev režima uh, sankcij. Tu mislim, lahko stvari še izboljšamo. Kar zadeva tretje države, ki izkazuje visoko tveganje, tudi eh, tu je kar nekaj eh, težav, kar zadeva številne jurisdikcije, ne le tiste zajete v uh, Panama Papers, tako da mislim, da tu lahko najdemo določene skupne točke. Po našem mnenju je pomembno izpostaviti tudi pomen seznama davčnih oaz, ki jih imamo danes v Evropski uniji in to brez kakšnih odpustkov. Mislim, da moramo biti zelo strogi, kajti tu gre za našo neposredno pristojnost, kajti vse, vse izkrivljene konkurence na interni ravni mm, so nekaj, kar potem plačujemo z socialnimi in gospodarskimi katastrofami, ki jih eh, povzročajo to vrstna neravnovesja. Mm, prav tako naj povem, da se mi eh, zdi smislen pri vaš pristop, kar zadeva banke in finančne posrednike, ki izkazujejo ne kooperativno držo in uh, vzpostavljajo sisteme za izogibanje davkom mislim, da mora obstajati tudi možna sankcija oduzema bančne licence. To mislim, da vsekakor je eno od tistih sankcij, ki bi lahko bila spremljiva, kajti eh, banke so najpogosteje finančne posrednike in tu mislim, da moramo storiti več, kajti banke za razliko od eh, eh davkov pa so v pristojnosti EU in glede na to, da so banke tiste, ki premikajo denar na okolje, mislim, da bi lahko bili tudi bolj strogi za bankami. Vemo, da je lobby zelo močen, ampak, močen, ampak vendar je naša naloga naloga politike, da ukrepamo odločno. Potem, kar zadeva krepitev zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja, mislim, da se moramo tu prizadevati za čim večjo mero transparentnosti in eh, to razširiti tudi na skrbniške sklade, na vsa podjetja in objavljati podatke o dejanskih lastnikih in upravičencih, eh, vseeno ali za eh, profitne ali neprofitne dejavnosti. Prav tako je pomembno, da se pri skrbniških skladih eh, objavljajo dejanski lastniki oziroma koristniki. Menimo, da je ključnega pomena, da preiskovalni eh, odbor, kot je dejala kolegica iz Vrzelenih, da torej ima resnična preiskovalna pooblastila in zato bi mislim, da morali tu nekaj takšnega zapisati. Kar zadeva način ravnanja eh, in na kodeks ravnanja, mislim, da bi bilo tudi dobro vključiti nek predlog o vrednotenju 19 let dela, ki je na tem področju zdaj za nami in da se potem pripravi radikalna reforma eh, skupine za kodeks ravnanja in da se temu da nek smisel. Prepričan sem, da bo nedvomno to besedilo, ki ga bomo lahko podprli. Sveda, kot vedno, je možno napišiti še kaj, še kaj več, ampak vendar je zelo pomembno to, kar sem delal na začetku svojega nagovora, namreč, da Eh, parlamente in institucije, ko dobijo to priložnost, da gredo v pravo smer, eh, ne smejo obstati na mestu, ampak morajo biti bistveno bolj eh, pogumni. In to, kar se je zgodilo prejšnji teden v plenumu, mislim, da je vsekakor nekaj, kar bi pripisal nekomu, ki gre na roko eh, takšnim praksam. Tako da to bi še bilo eno od priporočil, namreč, ko dobimo naslednjič to priložnost in ne smemo izgubiti, kajti sicer bo to samo še oli na ogen tistih, ki ne želijo dobrega parlamentu. Najlepša hvala. Omenili ste vprašanje, katere davčne oaze v Evropski uniji spadajo na ta seznam in zaradi tega bomo imeli verjetno konflikt s komisijo komisija želela sestaviti seznam davčnih oaz zunaj Evropske unije, zato mislim, da bo prišlo do spora. Sedaj pa gospod Kapel v imenu skupine ENF. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala poročevalcem za poročilo. Poročilo je zelo uravnoteženo in se zrotoča na najpomembnejše točke. To smo videli tudi na Cipru napeto pričakujemo rezultate. Dobili smo občutek namreč na Cipru, da se države članice zelo zanimajo za to, kaj bo Evropski parlament dejal v zvezi z finančnimi obveščevalnimi enotami. In k temu je treba pritegniti tudi komisijo in svet kajti Evropski parlament bo podal svoje predloge tudi na področju boja proti davčim utajam v okviru panamskih dokumentov in laks liksa. Pričakovanja so visoka in eh, mislim, da je poročilo primerno in da je kos tem pričakovanjem. V zaključkih vidimo točke, na katere smo že naleteli pri preiskavah in to je pomankanje sodelovanja. Moramo zahtevati dosti više stopno sodelovanja, še posebej med državami članicami in doseči moramo tudi možnost sankcij, ko pride do kršitev. Treba je tudi izboljšati kodeks ravnanja, tudi to smo ugotovili. V preteklosti smo vi že videli pomankljivosti, ki jih je treba izboljšati in upam, da bomo to lahko dosegli znotraj kodeksa ravnanja mislim, da bi v končnem besedilu lahko dobili bolj konkretne predloge. Naprimer, ni mi povsem jasno, kako bomo ravnali v zvezi s črnim seznanom. Bila sem na javni predstavitvi komisarke Jurove, ki je omenila to poročilo in govorila o dveh seznamih, skupen evropski seznam eh, jurisdikci, ki ne, sodeluj, ne sodelujejo in pa tudi seznam tretjih držav, Seveda je tudi ta drugi seznam zelo pomemben. Treba je zagotoviti sodelovanje z ZDA in eh, seznam ni edino in ni dovolj za ukrepanje. Tako smo razumeli od komisarke. Torej, dobili bomo skupen evropski seznam in glede tega moramo pomisliti če je dovolj, da dobimo seznam ali bomo dejali, da tiste države članice, ki ne sodelujejo, morajo biti sankcionirani. Seznam ni dovolj, zato moramo iznajti drugačne ukrepe. In tudi druga točka, ki je ravno tako pomembna, ko kritiziramo nacionalne organe ko gre za finančni nadzor in da ti organi nimajo dovolj sredstev, zato je treba premisliti, da če bi z novimi zahtevami glede obveščanja s tem še poskrbeli za večjo pomankanje sredstev. In da nacionalni organi ne bodo sposobni obravnavati vseh in predelati vseh podatkov. Res je, da moramo zbrati podatke in izsledke v misijah v države članice in da je treba natančno spremljati razvoj dogodkov. Sedaj pa še pranje denarja. To področje je zelo pomembno. In v tem V, s tem v zvezi smo omenili tudi črni seznam in sodelovanje z Europolom, ko gre za finančne obveščevalne enote. To je zelo pomembno tudi v okviru skupine Egmont. Tudi to je treba povdariti. In potem še zadnja točka posredniki. Lahko tukaj omenimo točko številka 13, torej da zahtevamo da ne uvedemo zahtev samo za skrbniška podjetja, ampak da moramo to področje bolj strogo urediti, zato da dosežemo večjo transparentnost in še medinstitucionalno sodelovanje. Prišlo je do pomankljivosti, to smo omenili in, omenili in pomembno je, da to omenimo zelo pomembno je, da države na tem področju tesneje sodeluje. Najlepša hvala, gospa Kapelj. S tem smo izčrpali seznam poročevalcev v senci, gospoda Šampanskega še ni. Sedaj gremo na seznam govornikov v imenu političnih skupin. Gospod Fanden Kandelare ima besedo v imenu skupine ELS. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najlepša hvala za sodelovanje s poročevalci in sekretarjatom. Mislim, da imamo pred seboj zelo dobro poročilo, ki služi za podlago za odlično razpravo. Rad bi se navezal na to, kar je dejal gospod Niedermayer in to je časovni okvir. Tukaj potrebujemo bolj natančno besedilo. Tisto, kar želimo doseči na področju zakonodajo, moramo čim bolj jasno to tudi zapisati v poročilu, zato da bo verodostojno. To bomo dosegli samo, če bomo jasno in konkretno izrazili, kaj želimo doseči. In tukaj imamo še vprašanje upravljalcev s premoženji. in tudi tukaj moramo biti bolj konkretni, doseči več ukrepov. Imam še tri točke, ki bi jih rad omenil. To je direktiva za boj proti pranju denarja. Moramo doseči dosledno zakonodajo. V poročilu pa se govori o pravilnem izvajanju. Pomembno je tudi, da dosežemo doslednost. Ta, to izvajanje mora biti dosledno. Tudi ko gre za uporabo enakih opredelitev. Sedaj pa še sodelovanje izmenjava podatkov med evropskimi finančnimi obveščevalnimi organi in med nacionalnimi. In mislim, da tukaj nismo dovolj ambiciozni. Upam, da se bomo lahko osredotočili na to področje in, področje in dali na razpolago več sredstev državam članicam, da bo prišlo do izmene pomembnih podatkov znotraj tega sodelovanja. In tretjič, govorimo tudi o izmenjavi informacij. In tukaj se govori o pravilnem izvanju. Treba je opozoriti na to, da so nacionalni organi tisti, ki podrobijo finančna sredstva, da bo prišlo do učinkovite izmenjave informacij. To so tri pripombe, ki, za katere upam, da jih boste upoštevali. Veselim se že nadaljnih razprav in uložil bom tudi predloge sprememb v imenu skupine. Najlepša hvala, sedaj pa Eli Schlein. Torej, dve minuti je časovno omejitev. Najlepša hvala Jepe in Peter za opravljeno delo pri pripravi poročila. Zelo sem zadovoljna, da govorimo o mednarodni razsežnosti in še posebej o državah v razvoju. Te države so najbolj prizadete zaradi utaje davkov. Če želimo biti globalni akter, moramo poskrbeti tudi za globalne rešitve. Pravila so najbolj učinkovita, če pride do čim širšega izvajanja. BEPS proces se je skazal za dobrega, vendar pa potrebujemo univerzalen pristop in tudi davčni organ, ki bo mednarodno nadziral dogajanje. Tudi države izven OECD-ja so prisiljene v to, da sprejmejo smernice, čeprav niso pripravljene to in da nič, tudi, če nimajo dovolj finančnih sredstev za izvanje teh eh, pravil. Za nekatere države je ta situacija zelo težka. Govorimo tudi o skupnih računovodskih standardih OECD-ja, ki jih morajo države šence upoštevati in eh, države v razvoju nimajo dovolj sredstev za zbiranje teh podatkov. Potrebujemo pomoč za to, da zagotovimo tehnično pomoč, finančno pomoč in tudi drugo pomoč, da jim zagotovimo tudi prihodno obdobje v državah v razvoju tako kot smo to omenili že julija 2015, imamo tudi rezikcije, ki ne sodelujejo in tudi na tem področju je treba upoštevati posebne izzive držav v razvoju. Zelo nepravično bi bilo, če bi vključili Liberijo, ne pa ZDA, naprimer, in da ne bi uvedli mehanizma za nadzor v Evropski uniji. Potrebujemo tudi analizo davčnih politik v Evropski uniji in v državah članicah tudi Ko imamo pravila, jih multinacionalke veliko krat zelo rabljajo. Ne smemo pozabati, pozabiti, da tukaj ne gre samo za Evropsko unijo. Veliko eh, da drugih, tretjih držav izgubi ogromne količine sredstev zaradi davčnih utaj. Zato potrebujemo globalni pristop na tem zelo pomembnem področju. Najlepša hvala za opravljeno delo. Hvala lepa, Eli Šlajn. Pirko, najlepša hvala. Gospod predsednik, najlepša hvala vsem poročevalcem za opravljeno delo. Poročilo zelo dobro povzame delo našega odbora. točka 2.4 omenja seznam držav. In ta seznam moramo uporabiti dosti širše in opraviti več dela na tem področju. Imamo točko 2.1. In poskrbeti za to, da bomo dobili resnično skupne standarde in da bomo dosegli večjo doslednost na tem področju, še posebej, ko gre za tretje države. Osredotočiti se moramo še posebej na davčne oaze. Treba je tudi preučiti možnosti dela naših odborov. Kakšne? pobude bi lahko sprožili v naslednjih petih letih, naprimer. Nimam pripravljenih odgovorov na to, vendar pa je treba premisliti o teh vprašanjih. Če se ne bomo posvečali tem vprašanjem, potem bomo izgubili zakon, ko gre za zakonodajne pobude in predloge. Treba je tudi upoštevati vlodo, vlogo novinarjev in pa žvižgačev na tem področju. Rada bi omenila tudi pomembno vlogo mednarodnih raziskovalnih organov in pogledati si moramo tudi statične podatke. Rada bi tudi dosegla se črta nekaj uh, o evalvaciji in sodb zaradi tega, ker dvomim o resničnosti in točnosti teh navedb. Sedaj pa majte. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala vsem poročevalcem in soporočevalcem za opravljeno delo. Na podlagi tega sedaj lahko ložimo predloge spremen. Prepričana sem, da bomo dosegli zelo dobro podlaga. Rada bi se zahvalila tudi sekretarjatov v tem trenutku ne smemo pozabiti na to, zakaj smo ustanovili ta odbor, čemu služi in kaj dogujemo našim državljanom in da se moramo odzvati na pričakovanje naših držav tudi politično. Državljani od nas pričakujejo, da preprečimo možnost sistematičnega Eh, goljufanja in utaje davkov. Treba je dobiti tudi globalen vidik nad tem, kaj potrebujemo v sistemu, da bomo čim bolj učinkoviti. Gospod Ježek ima prav, ko je dejal, da niso vsi akteri enako odgovorni, niso vsi izvali direktiv tako, kot bi bilo treba. Niso se odzvali uh, na vsak element nadzornih organov, političnih inštitucij in tako dalje. Mi smo oblikovali celoten pristop in dobili celovito podobo o tem zato, da bomo lahko učinkovito vsega, nasprotovali dejanju držav članic, kjer obstaja več davčnih oazov, zato da jim preprečimo takšno ravnanje v prihodnosti. Glede priporočili imamo jasen predlog sankcij. Sankcije morajo biti uvedene tako, da bomo preprečili, da posredniki in banke ne bodo več želeli sodelovati pri takšnih kršitvah imamo tudi predlog za to, da bi dobili eh, centr za doslednost pri obdavčevanju v Evropski uniji. Dobro bi bilo, da bi nadaljevali z našim delom, z našimi predlogi, da bi lahko ti predlogi obrodili sadove. Videli smo, da finančne obveščevalne enote nimajo dovolj sredstev in to, kar je imel tudi Mišel. Potrebujemo skupne opredelitve in definicije in vsi delovati enako, če ne nam ne bo uspelo. In sedaj še pori takse 1 in 2 mislim, da sem že prekoračila čas. Potrebujemo tudi neodvisen odbor za to, da sproži sodne postopke. Najlepša hvala, Majte. Sedaj pa Fabio Dimanzi v imenu skupine GUE. Najlepša hvala Jepeju Kofrdu in Petru Ježeku za opravljeno delo. Sedaj smo že igrali 90 minut, sedaj je čas za podaljšek in zato potrebujemo dobro timsko delo in eh, čas je za odločilen trenutek, ko bomo videli, kakšen bo rezultat našega dela in kako ga bomo prenesli v politično obliko. Rad bi se sredotočil na nekaj točk. In to je sodelovanje držav članic in sveta. Mislim, da moramo tukaj biti bolj konkretni in omenili direktive, ki so bile blokirane v komisiji in v svetu in izvati naše pristojnosti, ne da bomo samo prepričevali, ampak da bomo tudi sprejeli ukrepe s kazenskimi posledicami, če je to potrebno. Glede direktive o pranju denarja, To bo sedaj obravnavano na trialogu, tam bomo o tem glasovali in na tem področju je pomembno, da bomo pokazali na tiste, ki so odigrali pomembno vlogo v panamskih dokumentih, tudi ko gre za slamnata podjetja in za končne koristnike. Poskrbeti moramo za to, da ne bo prišlo do izjem, ko gre za skrbniške sklade in, in da bo utaja davkov postala kazensko preganjena kršitev in ne samo prekršek. Glede CCB-ja, mislim, da je pomembno, da gremo dlje od tega, kot da, dosi, da želimo zahtevati od komisije, da ukrepa in da napreduje na tem področju in eh, da se stavimo črni seznam davčnih oaz. Strinjam se s predsednikom, da vključimo v ta seznam tudi evropske države in da pripravimo možne sankcije vsi ti ukrepi so predmet obravnav v državah članicah in da bi uvedli sankcije za države, za vse države, ne samo za tiste, ki so na seznamu. Tukaj potrebujemo jasnejš, jasnejši ukrep in tudi besedilo. Imamo tudi evropsko licenco in vprašanje ringfencinga, torej zaščite, zato da bomo lahko dosegli bolj učinkovito izmenjavo podatkov, tudi ko gre za financiranje terorizmov. To je vprašanje, ki je za veliko ljudi zelo pomembno. Lepša hvala Fabio, sedaj pa Heidi Hautala v imenu Zelenih. Eh, Hvala lepa, samo pridružiti se želim vsem zahvalam in pohvalam poročevalcema za to res impresivno delo. In kot smo že slišali, je bistvo dostopanje do informacij in podatkov in spet eh, smo se soočili z istimi interinstitucionalnimi problemi, ki jih imamo ponavadi s svetom. Namreč naše delo je bilo močno upočasnjeno ravno zaradi tega, ker nismo mogli pridobiti ustreznih informacij. In tudi Evropska komisija je sicer omogočila nekaj dostopanja do določenih podatkov samo v varovani sobi, nekakor pa nismo mogli potem tega, kar smo tam ugotovili, prenesti ven, zunaj te varne sobe. Temu so rekli varnostna pravila. Ampak zanima me, kaj se stori s temi dokumenti, ki jih je odbor prejel in kako naj eh, zagotovimo dostopanje Evropskega parlamenta do ustreznih podatkov in informacij pri drugih institucijah, tako da bo lahko Evropski parlament ustrezno upravil svojo vlogo nadzornika ali čuvaja. In to so tudi informacije, ki bi morale načeloma biti dostopne tudi javnosti nasploh, ne samo določenim institucijam. Mislim, da gre za pravico javnosti, da ve za te stvari. In potem je tu še poročilo od posameznih država, ki bi tudi moralo biti eh, objavljeno. Mi smo eh, prejšnji teden z glasovanjem v plenumu pravzaprav močno omejili to pravico objave in javnega dostopanja do teh podatkov. Mislim, da smo v teh primerih dolžni tudi sami sebi nekaj samokritičnosti in da je to treba v prihodnje popraviti. Najlepša hvala, Heidi Hautala. Sedaj pa še Nuno Melo v imenu polične skupine ELS in potem gremo na sklop Catch the Eye. Okay, ja. Izvolite, Nuno Melo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je pomembno, da poudarimo prednost tega poročila našega odbora in to je, da v poročilu govorimo o dejstvih, ne pa samo o špekulacijah brez dokazov. To bi bilo najlažje. Potrebujemo pa poročilo, ki temelji na izsledkih in na dejstvih in dokazanih dejstvih. Zato bi bilo dobro da izključimo politični boj. To bi bilo dobro za parlament. Treba je tudi upoštevati mandat našega preiskovalnega odbora. Mi imamo namen in predmet preiskave in to zapoveduje našo nalogo. Treba je oblikovati naše poročilo tako, da bo služil temu namenu in predmetu preiskave. In zato obstaja velika skušnja, skušnjava, da bi poročilo uporabili za drugačne namene. Pomembno je tudi, da omenimo, kdo je sodeloval in kdo ni sodeloval, čeprav bi to lahko storil. Torej, da omenimo tiste, ki niso dali na voljo podatkov. Kajti, veliko oseb smo povabili v odbor in ki so zavrnile vse obtožbe in tudi povabilo. Treba je to zapisati, da bo zapisano, kdo je sodeloval, kdo je pomagal v preiskavi in kdo ni. To je vse, gospod predsednik. Hvala. Fil. Najlepša hvala. To mislim, da bomo še zapisali vse ugotovitve v državah šenicah, kjer bomo menjali tudi posamezni osebe. Sedaj gremo na sklop Cash D. Ajana Gomes je naslednja. Um, Hvala, da bi čestitala poročevalcema, tudi sekretarijatu. Vsi skupaj so opravili zelo dobro. Delo poročilo se lepo bere. In prav gotovo bo v prihodnje še zelo pomembno. Prepričana sem, da poleg vseh ostalih zastavljenih ciljev, pomembno tudi to, da imamo lahko kratkoročni vpliv ravno na podlagi tega poročila. In to je lahko pomembno tudi za končni rezultat pete direktive proti pranju denarja in upam, da bomo te zadeve lahko zaključili v času estonskega predsedovanja in prepričana sem, ko gledam ta priporočila in poročilo, da so to zadeve, ki bi jih res lahko z veseljem uveljavljali Mislim pa, da je treba poudariti tudi ta element, da kadar se borimo za te stvari, ne gre samo za preglednost davčnih politik, ne gre samo za boj proti pranju denarja, boj proti financiranju terorizma in tako naprej. Marsikdaj se namreč preveč osredotočimo na eno samo zadevo, veliko krat smo delali samo na peti, direktivi proti pranju denarja in potem smo se spotaknili ob to, da se ni dalo dogovoriti o, o skrbniških skladih, o tem, kako bi opredelili določene pojme in kako bi tudi opredelili končne koristnike in eh, lastnike premoženja. In zato mislim, da je pomembno poudariti tudi poglavje o tistih, ki vse to omogočajo in olajšujejo vse to izogibanje plačilu davkom ali pa davče vtaje. Tu bi morali uporabiti nekoliko eh, krepkejši jezik, se mi zdi. V sistem boja proti pranju denarja se gradi na predpostavki, da obstajajo neke entitete, neke pravne osebe, ki so zavezane k nečemu. Ampak tukaj ravno ugotavljamo, da pravzaprav eh, mnogi od teh eh, pravnih oseb sploh ne čutijo nikakršne obveznosti, da bi morale to početi in zagotavljati preglednost. In to so zadeve, ki so zelo pomembne in jih je treba v besedilu še bolje podariti, še zlasti pa to podariti v konkretnih prilogah. In v primeru moje države pa je to še zlasti treba storiti. In potem je pomembno tudi, kaj bomo počeli naprej. Dobro je, da imamo posebno poglavje o pooblastilih preiskovalnega odbora, vendar mislim, da moramo iti še dlje. Ugotoviti moramo, kakšni naj bodo mehanizmi za nadaljne delovanje in spremljanje doseženega, ker tu smo dejansko imeli opraviti številnimi ljudmi, ki odlično opravljajo svoje delo in treba je zagotoviti, da se bodo prizadevanja nadaljevala. Najlepša hvala. Naj vas opozorim na to, da smo se omejili dve minuti še Ramon Havregi za skupino SD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam sem se želel zahvaliti poročevalcem in eh, podal nekaj pripomb. Sam se nagibam k temu, da smo ambiciozni. Ne gre za zakonodajno besedilo, gre za načrt. Gre za zelo dolgotrajno delo in razvoj teh idej. Veliko državljanov čaka na naše delo. Bom, mislim, da je boljše, če je dokument velikopotezen, kot da se omejimo samo na določene točke. In drugo, moramo imenovati mednarodni organ, ki bi nadaljeval s preiskavo davčnih oas. Naše delo ni končano moramo pozvati mednarodni organ ali mednarodni komite med družnih narodov ali mednarodnega denarnega sklada, ki bi mu predali na to nalogo in ga zadolžili za to, da nadaljuje z našim delom in preiskavo panamskih dokumentov. Treba je zahtevati od Evropske komisije, da dobi več pristojnosti. Ugotovili smo namreč v odboru, da komisija nima pristojnosti za sproženje zakonskih in pravnih postopkov v teh primerov. Evropska komisija mora dobiti pristojnosti za davčno koordinacijo na tem področju in mislim, da je dobro, da premislimo o tem. Četrtič. Pomembno je tudi, da smo bolj konkretni, ko govorimo o nelojalni konkurenci. V skladu s tem načelom obstajajo škodljive dejavnosti in ravnanje držav članic. Treba je bolj natančno opredeliti, kaj menimo z nelojalno konkurenco. Sam sem poročevalec v odboru AFKO, v zvezi s poročilom o preiskovalnih odborom. Izkušnje v tem odboru so zelo pomembne, kaj ti počakali smo s poročilom za to, da lahko vključimo tudi ugotovitve na podlagi dela našega odbora. Najlepša hvala, o tem bomo septembra gotovo še govorili. Sedaj pa vi, Mišel. Bo, da pa najprej čestitke poročevalcem, čestitke sekretarijatu, sam je rad povedal to, da tisto, kar me najbolj impresionira, ni ravno poročilo, temveč tisto, kar najdemo v priporočilih, to so ravno pravi elementi, ki so bili cilj našega dela. In dobro je potem tudi opraviti določene zadeve pojasniti, kakšni so bili dejansko odnosi, razmerja in odziv recimo komisije in sveta, kdo je k čemu kaj prispeval. In eh, mislim, da moramo delati še naprej na svojih pooblastilih, na našem mandatu, izpolnjevati našo nalogo. Ne smemo se zdaj kar razpršiti po tem poročilu. Eh, naprej je treba povdariti to, kar smo doslej že počeli, kakšna je vloga teh umestnih členov, posrednikov, upraviteljev premoženja in eh, potem tudi na podlagi tega govoriti o politični odgovornosti posameznih držav članice, zato vendar imamo pravno podlago tudi v pogodbi in moramo tudi eh, postaviti neke razmejitve, Eh, če govorimo samo o minimalni davčni stopnji, potem eh, ne moremo spet gledati potrebe tudi po razmetvi maksimalne stopnje. In nisem za to, da nenadoma spet izumljamo neke nove institucije za nadzor. Treba je najprej pogledati, kaj že imamo in kaj treba izboljšati v obstoječem sistemu, kaj lahko storimo s tem, kar že imamo. Nisem zato, da bomo zdaj spet na novo oblikovali nek eh, nabor novih institucij in organov, eh, ker določena sredstva že imamo in je treba samo zagotoviti, da se to res upravlja. Najlepša hvala. Govoriti o minimalnih davčnih stopnah in največjih davčnih stopnah je seveda zelo uznemirljivo, vendar pa smo se dogovorili, da bo najnižja stopnja 15 odstopnja, pri omejitvi najviše stopnje pa nam ni uspelo. O tem bomo še razpravljali. Najlepša hvala, Tomas Mann. Ja, ja, ja. Za poročevalce slišim samo pohvale, tudi sam ne morem povedati ničesar drugega. Mislim, da je to resnično odlična uh, osnova za delo. Pomembno je, da je to resničen preiskovalni odbor in ne samo pač še, en, še en odbor, ki podaja eh, poročila na lastno pobudo. Mislim, da je zelo pomembno, da smo dobili informacije na terenu, da smo bili tudi neprijetni. Eh, deloma smo se zadev eh, lotevali na drugačen način kot drugi in mislim, da je pomembno, da je ta preiskovalni odbor v nekaterih državah nekako zapadel v neinteres. To je treba spremeniti. No, kar zadeva direktivo o preprečevanju pranja denarja, to mislim, da moramo tu izpostaviti. Davčne oaze je treba izpostaviti. Tu potrebujemo seznam. Lahko imamo pač beli seznam, ki rečemo, ja, tu so nam države članice pomagale, in pa črni seznam, kjer je jasno, katere države niso naredile svoje naloge. In mislim, da je zelo pomembno, da ugotovimo, kakšne možnosti tu so. Pomembno je verjeti, kaj se dogaja v Evropski uniji. To je naša pristojnost. In tu mislim, da mora komisija karkoli, eh, mora marsikaj postoriti. Bila je bistveno bolj kooperativna kot prejšnja komisija, ampak Ramon, čakati za nas premembe pogodbe, to pa je po mojem mnenju resnično nekaj, kar bo trajalo predolgo. Mislim, da imamo zdaj zelo dobro podlago za nadaljne delo in eh, tudi jaz ne morem nič drugega reči kot dobro, odlično, odlična podlaga in če bomo k temu prišteli še pametne mandmaje, potem mislim, da lahko pokažemo, da je ta preiskovalni odbor že sedaj veliko dosego, tako da le še tako naprej z delom. Hvala lepa, Tomas Mann. Naslednji je Mihajl Torer. Ja, hvala gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa obima poročevalcema. To poročilo je resnično dobro in gradi na rezultatih od dveh posebnih odborov, takse 1 in takse 2. Tudi z tega vidika mislim, da se lahko nekakor, se se nekako ne morem pridružiti temu, kar dejal moj spoštovani predgovornik, namreč, da ne bi preiskovali odbor imel drugačna pooblastila kot eh, posebni odbor pri taksi 1 in taksi 2 smo hoteli Marisa Kole iz Luksemburga povabiti sem eh, v Evropski parlament, da bi ga eh, zaslišali do danes. Tudi temu preiskovalnemu odboru to ni uspelo. Eh, Marijo Skoli je igral pomembno vlogo pri davčnih, posebnih davčnih dogovorih v Luksemburgu. Hoteli smo pač to tudi z njim upraviti pogovor v Evropskem parlamentu, ampak v odboru taksi 1 in taksi 2 prav tako še nimamo vseh dokumentov, tako da se vendarle postavlja vprašanje pristojnosti preiskovalnega odbora. Sam sem bil za to, da se ustanovi ta preiskovalni odbor, mislim pa, da ne bomo naredili koraka naprej, če zelo dobrega dela sicer v odboru taksa 1 in taksa 2 ne bomo postavili pod vprašaj, kajti sam odbor, preiskovalni odbor zdaj je bil glede sistemske analize bistveno eh, bolje zastavljen, ampak eh, naša omejitev je ta, da pri določenih točkah ne moremo dlje in upali smo, da bomo eh, ravno s preiskovalnim odborom potem lahko prišli korak naprej, ampak eh, dobro, menim, da smo sicer nek korak naprej naredili, ampak ne v tolikšni meri, kot smo si želeli. Eh, trajalo je kar lep čas, da smo lahko tu govorili s predsednikom komisije, vprašanje pa zdaj je, ali bomo lahko dokončno tudi razkrili eh, te težave, tudi kar zadeva malteškega predsednika vlade. Eh, tudi tu ustrajam pri tem, kar sem dejal, namreč, ko so člani vlade na Malti omenjeni v okviru škandala panamskih dokumentov, je treba stvari jasno, eh, raz, jasno ugotoviti in razjasniti. Še zdaj nam stvari niso jasne. Tu je še poročilo o analizi o enoti za finančne preiskave in eh, analizo. Teh podatkov še nimamo in mislim, da je potrebno vprašanje preiskovalnih odborov na evropski ravni vsekakor izpostaviti. Menim, da zato dejansko ja, potrebujemo spremembo pogodb, potrebujemo tudi podporo nacionalnih parlamentov. Na temu se skupaj temelji, namreč to je naša največja slabost, da nas nacionalni parlamenti ne podpirajo dovolj. E, torej, če na kratko sklenem predsedujoči, imamo ne le vrzeli v zakonodaji, tudi vrzeli v izvajanju 14 držav e, članic EU, naprimer, e, le podpira evropskega. Tožil, evropsko tožilstvo in mislim tudi, da potrebujemo evropski FBI. Dobro, hvala, Mihajl Torr. Mislim, da gre za to, da zdaj tu ugotavljamo, kdo upravlja boljše delo kot drug. Mislim, da smo imeli eh, bistveno dovolj priložnosti, zato torej smo povedali, eh, da so mm, pristojnosti nedodostne, kar zadeva luksemburške kolege, ki smo jih hoteli povsem povabiti, če jih lahko imenujemo kolege Marijo Skoli in druge, ti ustrajno temu nasprotujejo. Svet je priporočil, da naj bomo zadržani pravna služba sveta. Torej, torej gre za neko mešanico dogodkov in stališč, ki vsekakor eh, zahteva jasnejše opredelitev pristojnosti preiskovalnih odborov. No, mislim, da nima smisla, da se tu zdaj drugega obtežujemo, upam, da ne bo nihče užaljen. Lopes Aguilar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi podal komentar v zvezi s tem, kar so dejali že kolegi. Rad eh, bi se zahvalil za izdelano poročilo. To poročilo je zelo pomembno, kaj ti predstavlja rezultat našega dela. Na podlagi pisnega besedila ugotavljamo omejitve dela preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta, ki ga včasih težko ločimo od eh, študijskega odbora. Slišali smo veliko prispevkov, imeli smo ja, veliko javnih predstavitev, vendar pa je pomembno, da ko v pisni obliki predstavimo naše delo, predstavimo, na kakšen način se bomo borili proti davčnim oazam, proti, oazam, proti davčnim utajam, proti izogibanju davkom in da to počnemo na učinkovit način. Če ne, bomo zbanalizirali koncept davčne oaze ali nelojalnih eh, davčnih praks. in se omejili samo na posebne situacije v Evropski uniji. Govorili smo o prostih pristaniščih, o območjih z nizko davčno stopnjo. Mislim, da se moramo potruditi za to, da se bomo učinkovito borili proti utaji davkov in begu davkov, kot smo videli v primeru panamskih dokumentov zunaj Evropske unije in da se bomo borili proti jurisdikcijam, ki ne sodelujejo, proti davčnim oazam, ki so včasih povezane z državami članicami, kot so overseas territories, ekstrateritorijalna ozemlja Velike Britanije ali pa ozemlja, ki so del nizozemske. Vendar pa ne smemo banalizirati ali odzeti pomembnost našemu cilju. In to je, da razširimo delo in davčne pristojnosti Evropske unije, kolikor je možno, kolikor nam dopuščajo pogodbe, zato da bi preprečili nelojalne prakse na področju obdavčevanja v Evropski uniji in da se bomo istočasno učinkoviteli lotili boja proti davčnim otajam. Najlepša hvala. Sedaj smo pri koncu naše razprave. Vsakemu od poročevalcev bom dal še pet minut. Kofold, začnete. Uh, Najlepša hvala, predsednik, hvala tudi vsem kolegom, vročevalcem v senci in vsem, ki so pomagali s svojimi komentarji, nekateri so prispevali tudi konkretne predloge in na tem bomo seveda še delali. Eh, hvala tudi za to posprejem poročila mislim, da se je treba ozreti še na par zadev, ki so pomembne. Naša narava dela in narava našega odbora je v tem, da smo preiskovalni odbor, vendar imamo zelo omejena pooblastila. In to je tudi nekaj, kar smo hoteli povdariti v poročilu, zato da upozorimo, da je naše delo samo podlaga, na kateri morajo delati tudi drugi odbori. Vendar narava našega eh, dela je dejansko v tem, da se poglobimo v vprašanja pranja denarja, izogibanja plačilu davkov, taj davkov, tudi kot osnovi financiranja terorizma in organiziranega kriminala in eh, treba je dobro pogledati tudi, kaj je s posebnimi območji, recimo kot eh, britanski eh, deviški otoki in podobno to, kar je navedeno v poročilu. Pomembno pa je, da moramo vse zadeve dobro utemeljiti, podpreti z dokazi in ugotovitvami in pokazati moramo tudi našim sodržavljanom, državam članicam, komisiji, eh, da so to res zadeve in da bo treba tudi ukrepati, ne samo ugotavljati. In eh, rad bi povedal, da sem v čas našega dela uh, ugotavljal, da je dejansko očitno, uh, kakšno vlogo imajo vsi ti umestni členi, posredniki, svetovalci za upravljanje s premoženjem in podobno. To so zelo raznolike vloge in funkcije, ki jih je treba še raziskati. Eh, potem glede samega časovnega obsega. Eh, je jasno, da so nekatere zadeve odvisne od trenutka, ko so se zgodile. Tudi pri panamskih dokumentih je šlo za posebno zadevo. Ampak v vsakem primeru, kadarkoli ugotovimo pomankanje eh, ali neobstoječe poročanje, je to že razlog za sum. In zato je tudi pomembno, da podarjamo preglednost, transparentnost in tudi uh, iskreno sodelovanje s pristojnimi organi. In zato je zelo pomembno, da si še naprej prizadevamo za transparentnost. Kadar gre za zunanje in notranje razsežnosti, moramo ugotoviti, da obstaja res veliko luken v zakonodaji, veliko možnosti za izogibanje uh, Eh, naša zakonodaja ima res veliko lukenj in to je ogromna naloga, ki se jo mora lotiti komisija, da odpravimo te luknje v zakonodaji. Potem je tu še vprašanje natančnosti zakonodaje, torej obstoječe zakonodaje držav članic, eh, glede obdavčevanja podjetij, ampak ni dovolj, da imamo samo zakonodajo, treba jo je tudi dosledno izvajati. Potem eh, dejanski lastniki, upravičeni lastniki, to je tudi vprašanje, ki se je pojavljalo že od izbruha panamskih dokumentov, dejansko potrebujemo poenoteno delovanje na ravni Evropske unije, če zdaj se spopademo s tem pojavom. Potem je tu še obdavčevanje eh, podjetij, pravnih oseb in tako naprej. Eh, tu so sicer že obstoječe delovne skupine, imamo celo posebno delovno skupino pri svetu, ki naj bi se ukvarjala s tem in obstaja že leta in leta, ampak saj veste, kako je s tem. Oni delujejo tako rekoč tajno, anonimno in sploh ne vemo, kaj so doslej opravili in radi bi eh, pritisnili na komisijo, da nam povedo točno, kaj počne ta skupina, kakšna je njena naloga. Tudi to delo mora biti bolj transparentno. Potem pa je treba omeniti tudi tekočo zakonodajo in obstoječe eh, pobude, mi smo hoteli biti ambiciozni s tem eh, poročilom, tudi ko govorimo o skupni davčni osnovi in tako naprej. Ampak Ramoni drugi so tudi omenili, da ne gre samo za poročilo, pomembno je, da smo še nadalje ambiciozni pri svojem delu, tudi pri opredelitvi tega, kakšne pravne okvire bi pravzaprav potrebovali, da bi bili učinkoviti v boju proti pranju denarja, proti davčnemu tam, izogibanju plačevanju davkov in tako naprej. Očitno z obstoječimi zakonodajnimi okviri, ki jih imamo, še nismo dovolj dobro upravili svojega dela, treba je delati še naprej, ampak zdaj se moramo staviti, čas hitro teče. Hvala vsem za komentarje, hvala za vaše sodelovanje in upam, da boste še nadalje delali v smislu predlogov sprememb in boljšega oblikovanja besedila. Hvala lepa, Peter. Well, uh... Hvala lepa, predsednik. Saj ni več veliko dodati. Tudi sam se želim zahvaliti čisto vsem kolegicam in kolegom za predloge sprememb. Še zlasti se zahvaljujem za pozitivna mnenja, seveda. In morda lahko samo ponovim, da je naš pristop pri delu bil tak, da nismo hoteli o zadeva govoriti ideološko in priporočila in sklepi temeljijo na dejanskih ugotovitvah, eh, do katerih smo prišli pri našem delu in to lahko se najdete v priporočilih. Upam pa, In upam, da bo ravno ta razprava, ki smo imeli, odprla pot naprej, da bomo vsi skupaj delali še nadalje s tem skupnim pristopom na podlagi dosedanjih ugotovitev preiskovalnega odbora. Kajti le, če bo naše končno poročilo zanesljivo in dobro utemeljeno, ga bodo lahko vzeli resno vsi, ki bodo imeli opraviti z njim in na podlagi tega lahko pričakujemo tudi boljše delovanje prihodnih sorodnih odborov. Rad bi se pa zahvalil še posebej sekretarijatu, ki je res odlično opravil svoje delo, čeprav vem, da nimajo dovolj kadrov in uh, Jasno je, da gre tukaj za posebna vprašanja in dejansko gre za pomemben eh, zalogaj, ker to je osnova za utemeljitev teologije, preiskovalne vloge odbora Evropskega parlamenta in ne gre samo za vprašanja eh, boja proti davčevu ta, gre tudi za krepitev vloge tega parlamenta hvala. Hvala lepa vsem, ki ste danes prispevali k razpravi, še posebej hvala obema poročevalcema. Mislim, da je to nasplošno gledano odlična podlaga za naše nadaljne delo. Rok za uložitev amandmajev je 5. september o povdne, gre za torek. Takrat je, oziroma predtem imamo teden odborov, tako da bomo lahko opravili tudi obravnavo teh amantmajev, mislim, da lahko z delom začnemo že sedaj, tekom počitnic. Še enkrat hvala lepa objema poročevalcema in tudi sekretarjatu za odlično pripravo in še enkrat naj povdarim, da jutri ob 14. uri tu gostimo štiri ministre in hvaležen bi bil, če boste tudi jutri dokaj dobro zastopani. Vem, da so jutri zasedanje odborov, glasovanja in tako dalje, ampak tu imamo kot rečeno štiri ministre, Nemčija, eh, Italija, Irska in Nizozemska. Mislim, da je to dobra podlaga za to, da tudi napredek na mednarodni evropski ravni obravnavamo v tem kontekstu. Potem sledi pauza, odmor in potem uh, imamo naslednji javni, naslednje javno zasedanje v torek 26. septembra od 9. do 12.30 z dvema povdarkoma nogometne lige. To bo prva, prvi del in potem eh, drugi del oblikovanje davčnih eh, stopenj, eh, z dvema primeroma Caterpillar in pa EDPF. jutri nas bo verjetno manj, tako da vam že zdaj želim prijetne počitnice. Hvala lepa in hvala tudi tolmačem pravi gospod predsedujoči.